Najpomembnejših stvari je, da znamo pritegniti neposredne tuje naložbe. In zahvaljujem se vam za vašo pozornost. Hvala, gospod komisar. S tem je ta razprava zaključena. Glasovali pa bomo jutri ob 12.30. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. To je poročilo gospoda Ransdorfa. In sicer gre za poročilo o trgovinskih vidikih vzhodnega partnerstva. Eh, najprej bom štiri minute dal eh, gospodu poročevalcu, da predstavi poročilo. Izvolite. Eh, Hvala. Najprej bi rad izrazil svojo globoko hvaležnost vsem dragim kolegom in pa predstavnikom komisije, torej vsem, ki so sodelovali pri pripravi tega poročila. Razložil bom uh, bistvene značilnosti tega poročila. Gre za to, da se spodbuja in okrepi vladavina prava in pa civilna družba v posameznih državah vzhodnega partnerstva. Mi smo delali kot uh, kolektiv, pripravili smo 142 predlogov sprememb. Uspelo nam je te predloge sprememb eh, tudi povezati v določene kompromisne predloge, eh, tudi v zadnji minuti skupaj eh, s kolegi iz skupine socialistov in demokratov. Pripravili smo dva ustna predloga sprememb. Gospod Kutaš v imenu socialistov in demokratov je pripravil dva predloga spremembe, ki sta zame spremljiva, nobenega problema nimam z njima in razložil bom, zakaj. DCFTI, to je zelo pomembno pravilo eh, na tem gospodarskem in trgovinskem področju. Imamo pa še druge trgovinske strategije. In zato podpiram ta predlog, čeprav je bil vložen uh, v zadnjem trenutku. Kar se tiče Gruzije, Gruzija je še ena taka tema, tema predloga spremembe gospoda Kutaša, ki ga je vložil v imenu socialistov in demokratov. Gruzijo se obtožuje kršitev pravic otrok, namreč, da uporablja otroško delo. Morda res nimamo javnih dokazov za to dejstvo, vendar pa je zaščita pravic otrok moja prva prednostna naloga. Tako da nimam nobenih težav s prejetjem tega predloga spremembe gospoda Kutaša. Vendar vas moram spomniti na naslednje. Gruzija ima predsednika gospoda Sakašvilija, ki je zelo dober prijatelj ZDA, je spoštovan demokrat in tudi v Evropskem parlamentu je bil zelo toplo sprejet. Morda se spomnite tega obdobja, eh, časa, ko je imel govor tukaj v Evropskem parlamentu. To je tudi omenjeno v tem poročilu. Uh, govor v parlamentu mora biti kot uh, žensko krilo, torej dovolj dolg, uh, da skrije podrobnosti in dovolj kratek, da zbudi pozornost. Hvala, zdaj pa postopek Catch the Eye. Štiri prošnje za govor so bile vložene in začnimo z gospodom Migalskim. Izvolite. Panie przewodniczący, e, szanowni państwo, e, ja się ogromnie cieszę, że. E, gospod predsednik, kolegice in kolegi, zelo vesel sem, da lahko razpravljamo o tej temi v tem poročilu. Je več pomembnih elementov. Tu izpostavljamo dejstvo, da je bila eh, Rusija proti tem eh, pogajanjem in to bo imelo seveda zelo negativne posledice. To je seveda zelo pomembna izjava in tu najdemo tudi nekaj informacij v zvezi z eh, različnimi državami. Nekatere države, kot naprimer Gruzija, so tu omenjene, tu je situacija nekoliko boljša, v drugih pa, naprimer v Belorusiji, je situacija slabša in smo zelo uh, zaskrbljeni. Eh, vendar to sodelovanje je zelo pomembno, usporedno seveda s političnim sodelovanjem in socialnim sodelovanjem. In eh, treba je dejansko izpostaviti, da gre predvsem za to, da moramo organizirati sodelovanje s temi eh, državami na vzhodu. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod Tikau. Hvala. Eh, verjamem, da je potrebno okrepiti partnerstvo med Evropsko unijo in vzhodnimi sosedami, še posebej, ko gre za industrijo, raziskav in razvoj, eh, informacijsko tehnologijo, majhna in srednja velika podjetja in turizem. Pozdravljam eh, pristop Moldavije in, Romu, in Ukrajine k pogodbi za energetiko. To bo Evropski uniji pomagalo uh, doseči cilj energetske varnosti, prispevalo pa bo tudi k energetski varnosti obeh omenjenih držav. Zato spodbujam uh, k okrepljenemu sodelovanju med obima državama in Evropsko unijo na področju energetike. Z Ukrajino bi morali izboljšati to sodelovanje, izvajati tudi uh, projekte za izboljšanje energetske infrastrukture. Komisijo pozivam naj razvije Eh, strategijo za Črno morje oziroma Črnomorsko regijo in da eh, se da tudi eh, večji povdarek vzhodnim politikam. Evropsko partnerstvo ima zelo velik pomen za diverzifikacijo in pa za dobavo energije. Hvala, zdaj pa gospod Šikerski. Gospod predsednik, gospe in gospodje, zelo pomembno je, da se pomaga našim sosedom na vzhodu eh, pri njihovih evropskih ciljih. Eh, treba jih spodbujati k evropski integraciji, treba jih spodbujati eh, k politični in gospodarski integraciji, okrepljeni torej integraciji. Treba je torej sodelovati s partnerskimi državami. Zlasti se je treba opirati na Eh, to, kar dosežemo na področju ekonomije in trgovine. Sedaj seveda Evropske unije eh, imamo krizo in pripravljamo eh, novo strategijo za sodelovanje z eh, našimi partnerji. Eh, treba je dejansko z veseljem pozdraviti nov eh, sporazum z Ukrajino, ki pač zaenkrat še ni bil eh, parafiran zaradi določenih ovir. Gospa Pasesko. Hvala. Progresivna liberalizacija trgovine z državami vzhodnega partnerstva mora biti naravna posledica njihovega političnega sodelovanja. To lahko igra pomembno vlogo pri gospodarskem okrevanju, tudi pri demokratičnih eh, reformah in pa pri energetski varnosti. Zato komisijo pozivam naj predstavi eh, kar se da hitro eh, evropsko strategijo za Črnomorsko regijo. Treba je države vzhodnega partnerstva povezati z evropsko infrastrukturo. Romunija je tukaj zelo aktivna. Začeli smo s projektom. Uh, povezave za transport plina iz Centralne Azije prek eh, Gruzije. Nekaj projektov imamo tudi eh, z Republiko Moldovo, um, ko gre za plinovode. Želimo moldavske sisteme povezati z našimi sistemi. Hvala. Eh, zadnji govorec pa gospod Paska. Predsedajci, važeni pan komisar, pri našo. Hvala, spoštovani komisar, gospod predsedujoči. Ko govorimo o vzhodnem partnerstvu, eh, menim, da pogosto želimo naše vzhodne partnerje učiti, kako naj vodijo svoje države. Eh, gospodarski potencial našega sodelovanja pa ostaja neizkoriščen. Naša glavna vzhodna partnerica je Ukrajina. In tukaj bi potrebovali več odprtosti pri odnosih. To bi nam prineslo dodaten gospodarski zagon. Prepričan sem, da če bi presegli eh, težave z vizum in podobno, bi številni Ukrajinci bili pripravljeni priti v Evropsko unijo, na jug, v Italijo, Španijo, radi bi obiskali te države kot turisti, naprimer, in to bi prineslo tudi več eh, delovnih mest v te regije. Eh, poleg tega eh, obstaja v teh državah oziroma v Ukrajini tudi eh, uspešen srednji razred, ki bi lahko kupoval evropske proizvode, vendar pa obstajajo številne ovire in ti ljudje nimajo dostopa do določenih produktov. Tega se moramo znebiti oziroma odpraviti te ovire. Hvala. Za zaključek te razprave pa besedo dajem gospodu Kalasu, izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani člani in članice, veselje mi je, da eh, skupaj z vami razpravljamo o trgovinskih politikah z našimi vzhodnimi sosedami. Zahvaljujem se gospodu Ransdorfu, ker je podal to pobudo in pripravil poročilo. Prav tako se zahvaljujem vsem kolegom, ki so se vključili v razpravo in so podali konstruktivne prispevke. Tukaj ne govorimo samo o trgovinskem sodelovanju, ampak tudi sodelovanju eh, na drugih področjih, eh, naprimer glede carin, eh, investicij, potem glede trgovinskih ovir, glede sanitarnih in fitosanitarnih pravil in tako naprej. V zadnjih mesecih um, je bilo doseženega kar nekaj napredka v naših odnosih z vzhodnimi partnericami. Vzpostavili smo poglobljeno in celovito prostotrgovinsko območje uh, z Ukrajino in drugimi državami in eh, te države. Eh, bodo 16. julija eh, sprejele besedilo in nadaljevale s pogajanji. Zdaj mora Ukrajina ustvariti ustrezne politične pogoje, ki bodo omogočili podpis in ratifikacijo tega sporazuma. Eh, želim pa povdariti, da imamo že neko začasno obliko prostotrgovinskega sporazuma. Mm, tako da določeno sodelovanje že poteka, še preden Evropski parlament da soglasje. Potem imamo tudi Armenijo, Moldavijo in Gruzijo, s katerimi potekajo pogajanja. Ta pogajanja potekajo dobro, kajti v zadnjih letih je bil izveden pripravljalni proces, ki je bil dobro pripravljen. Eh, zdaj imamo tudi dobro osnovo za eh, eh, začetek tega procesa in pa reform. Vendar pa je ustanovitev poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja šele začetek. Komisija bo še naprej sledila isti agendi kot z drugimi vzhodnimi partnericami. Komisija meni, da je članstvo v STO eh, tudi nujno potrebno za te partnerje, da se omogoči okrepljeno eh, sodelovanje. To pa mora biti odvisno od eh, pravih sposobnosti partnerjev, da se dejansko in dobro izvajajo pogoji poglobljenega in celovitega prostotrgovinskega območja. Belorusija in Azerbajdžan ne uh, izpolnjujeta teh pogojev in nimata pravih kapacitet za to. Naši uh, dvostranski odnosi uh, s temi državami pa ne morejo biti ločeni od uh, političnega konteksta. In uh, tukaj moramo uh, zagotoviti podporo vsem državam. v vzhodnem partnerstvu uh, so prostotrgovinska območja uh, vključena v širši kontekst in jih ne moremo gledati izolirano. Uh, Belorusija mora sodelovati v uh, večstranskem, uh, uh, večstranskih pogajanjih. Poročilo gospoda Ranzorfa dobro odraža dejstvo, da Evropski parlament uh, Eh, in komisija delita mnenje o trgovinskem sodelovanju s shodnimi partnericami. Pozdravljam predloge sprememb eh, in pa veliko podporo za to poročilo. Eh, in to je tudi znak zavezanosti Evropskega parlamenta, da si bo prizadeval za okrepljene vezi z vzhodnimi partnericami. Pozdravljam tudi vlogo, ki jo tukaj igra parlamentarna skupščina Euronest, ki v tem smislu eh, zagotavlja veliko podporo. Komisija se strinja s potrebo, da se spodbuja ambiciozne trgovinske odnose eh, tudi kot gonilo reform v vzhodnem partnerstvu. Eh, zagotavljam, da bomo s tako agendo še nadaljevali. To ne bo lahka naloga, zato bo ključnega pomena, da Evropski parlament in komisija še naprej tesno sodelujeta na tem področju. Hvala. Komisar. Hvala, gospod komisar. S tem zaključujem to razpravo. Glasovali pa bomo jutri ob 12.30. Now... In sedaj pa zadnja točka na današnjem dnevnem redu. Gre za poročilo